Ponovno začenjamo z sejo. Dobili ste zapisnik prejšnje seje. Če nimate opomb pri temu, je zapisnik včerajšnje seje in s tem sprejem.